Witam państwa. Rozpoczynamy. Dobar dan vsem. Tako sedaj lahko začnemo z našim sestankom. Zamujam pa zato, ker sem sodeloval na sestanku z organizacijo Češke republike in Slovaške. In moral sem se pogovoriti še s češkim ministrom, prisluhniti njegovemu nagovoru, ampak mislim, da bomo to lahko nadoknadili. Dnevni red izgleda tako, da bo sedaj odpadlo eno od glasovanj. Preden pa preidemo na dnevni red, pa še gospa Garcia, prosim. Ja, Hvala lepa. Eh, na začetku smo imeli eh, dve glasovanje o beljakovinskih polščinah in o eh, sektorju včereje in kozireje. Ali obeh glasujemo? Okay. Glasujemo. Izpustili bomo torej beljakovinske polščine. Od... Tako. Kot veste, je eden naših kolegov umrl prezgodaj. Gre za gospoda Edvarja Ferona, ki je leta sodeloval in deloval v našem odboru. Vedno se je zauzemal za kmete, in kmetijstvo in radi bi izrekli sožalje sorodnikom, prijateljem in kolegom iz njegove politične skupine. Mislim, da je za vse nas bil dober prijatelj, vedno iskren, nasmejan, tudi če naša stališča niso se vedno ujemala. Moramo pa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 Hvala lepa. Tako, gospod in gospode, kot vedno imamo prenos sestanka tudi na spletu. Eno od glasovanj odpade, kot sem že omenil. In sicer tisto o brekovinskih polščinah. Tako da sedaj prehajamo na točko 4. To pomeni izvolitev novega četrtega podpredsednika. Še enkrat čestitke in hvala lepa, gospe Način. Koordinata najprosim prenese. Čestitke, tudi osebno smo ji čestitili še enkrat, torej veliko uspeha. To je seveda tudi zelo velika čast za odbor Agri, da je naša podpredsednica postala ministerska predsednica. Tako, sedaj pa lahko torej pridemo na četrto točko, kot sem že dejal. prosim, če uradno prijavite kandidature za to funkcijo. Politične skupine lahko predlagajo kandidate, prav tako pa je možno, da to stori tudi določeno število poslancev in poslank. Začenjamo s tem postopkom. Gospod Andriju. Socialistov in demokratov. Bardzo proszę, panie pośle. Beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za to, kar ste povedali v zvezi z našo kolegico. Tudi sam bi v imenu socialdemokratov želel svoji kolegici Dančile eh, želel veliko uspeha pri opravljanju njenega novega mandata, njene nove funkcije. To bo zelo pomembno obdobje za prihodnost Evropske unije. In eh, v trenutku, ko glasujemo o eh, novem mandatu, Eh, podpredsedniku oziroma novi podpredsednici, bi vam jo predstavil. Gre za gospo Gabrielo Zoano, ki je za mano. Je nova poslanka in eh, ima vse. kvalitete, ki jih potrebuje tako kot poslanka, kot kot podpredsednica našega odbora. Zahvaljujem se vam. Hvala lepa. Zdaj pa še naslednji. Jaz pa predlagam v imenu FDD gospoda Marka Zula. Marek Zulo pracoval z nami. Uh, o... Hvala lepa oba sta polnopravna člana odbora, zato, če ni več kandidatov, če se nihče ne javlja, prehajamo na postopek glasovanja. Prosim, da preverimo gospod eh, Nikoson. No torej, se upravičujem, ampak eh, ni mi povsem jasno, kaj se, tu, kaj se je tu odločalo. Mi smo težave s tolmačenjem in razumem, da ne glasujemo o beljakovinskih polščinah, ampak zanima me, če lahko uh, jutri uh, zamenjamo dve točki v dnevnim, na dnevnem redu in uh, bi želela, da se. Uh, uh, Druga točka obravnava pred prvo. Če nihče nima nič proti, potem bi želeli, da eh, to eh, spremembo uvedemo. Se pravi, da eh, se točko 13 nadomesti s točko 12. zgodi ze strani pa. Hvala lepa. Potrebujemo tudi soglasje poročevalca. Gospod Dorfman McCarthy, sprejemata to spremembo? Da? Ok, pan posel Nikolsu, bardzo proszę gospod nicholson prosim uh, hvala lepa rad bi samo več podatkov rad bi se vrnil na začetek ustanovitve tega odbora po dontu bi fdd morali imeti podpredsednika tega odbora ni bilo čisto jasno kakšen je sistem donta bomo kar tako izvolili nekoga ali zgodovina in domt še veljata, tako kot na začetku, rad bi pojasnilo, če se prav spomnim, vem, da sem že star in sil, pa mislim, da še ni tako hudo. Če se prav spomnim, torej, mislim, da je na začetku bilo nekoliko sporno, ker kandidat, kandidata FDD nismo podprli odbora in so potem socialisti prevzeli dodatno mesto. Rad bi torej pojasnilo, ali don še velja ali ne, se ga moramo držati ali ne. Kako je s tem? Torej, samo zastavljam vprašanje. Prosim, gospod Filip. Question. Hvala lepa, to je zelo občutljivo vprašanje za sekretarjat. Vse, kar lahko rečem, je, da imamo dogovor med političnimi skupinami, ki se nanašajo na Donta ali ne. To je popolnoma pristojnosti dogovora med političnimi skupinami. Kar se tiče pravilnika, je konec koncev odvisno od glasovanja, kaj se zgodi. Zdaj bomo imeli glasovanje. Ne morem pa že vnaprej napovedovati, kakšen bo izid glasovanja. Ampak to je najbolj važno glasovanje. Seveda moramo sediti jasnim postopkom, ne morem pa podati pripomp na to, kakšen bo rezultat. Tudi ne morem podati pripomp, kakšni so bili politični dogovori pred takim glasovanjem. Se pravi, čujem. Tak, eh, no, hočem, ja tu že. Hvala lepa, gospe in gospodje. Gospod Rode. Hvala lepa, predsednik. Kar se tiče dogovorov med političnimi skupinami, naj omenim, da v Alde mislim, da takega dogovora ni več. To je bilo predvsej jasno, ko smo izvedeli podpredsednika parlamenta na plenarnem zasedanju, ko je bilo podpredsedniško mesto predvideno za Alde, za gospod Gizina Meissner, ampak večina v parlamentu je glasovala s kar precejšno večino za kandidata EFDD. Torej, dogovora ni in imamo enako vprašanje kot gospod Nikolson, zato se bomo vzdržani, ne zato, ker imamo kaj proti kandidatoma, spoh ne, vendar pa vzdržali se bomo, ker menimo, da dogovora ni več in zato ne vemo, ali bi bilo prav držati se donta ali pa dogovora, ki bi ga naj imeli. Samo toliko uvednost. To je razlog za to, da se bomo vzdržali. Hvala. Primuje informacije. Hvala lepa, smo si zabeležili. Gospod Flanagan. Ja eh, Smem predlagati, da si socialisti pogledajo, kaj pomeni besedica socializem. Pošten delež, pošten delež. Če ste pravi socialisti, bi to dali manjši skupini, kajti te manjše skupine nimajo svojega poštenega deleža. Hvala lepa za to ocenjeno izmenjavo mnen. Načelo don't mora biti potrjeno na glasovanju. Zato bomo sedaj kar začeli z glasovanjem. Najprej bomo preverili, ali so poslanci posameznih političnih skupin ustrezno zoči, imamo tudi namestnike. Gospod Delaje zastopa kolega gospod Bogovič tudi in tako dalje in tako naprej. Politične skupine morajo to urediti med sabo, da bodo odsotni polnopravni člani nadomeščeni. Dva kandidata torej imamo. Kandidata se strinjata s svojima kandidaturama. Imamo torej dva kandidata, ki sem jo omenil. In sedaj. se dogovorimo, da je zeleno za gospo Žovano in rdeče za gospoda Zula. Potem pa se seveda lahko tudi vzdržite, če pritisnete gumb za vzdržanje. Je to jasno? Sorry, I would like to signal that the, the, the interpreter naj povem, da tolmači ne tolmačijo dovolj hitro. To je zelo občutljiv postopek in zelo pomembno je, da se vsaka besedica ustrezno pretolmači. Sicer bo kakšen element manjka. Se prevečujem za to. Ok, pa posod desi, tak? Ja, vsem dank, ker... Od des. Hvala lepa, predsednik želel sem povedati v imenu naše skupine, da bomo podprli kandidatko S in D. Chcę powtórzyć. Osoby, które. Najponowim. Tisti, ki glasujete za poslanko zoneno, naj pritisnejo na zeleni gumb. Tisti, ki na zazula, pa rdeč gumb. Je to jasno? Prosim, da še enkrat potrdite vodje političnih skupin v svojih skupinah, kdo naj glasuje za katerega in kdo namešča polnopravne člane. Če je to urejeno, potem je dobro. No, potem pa kar glasujemo. Zeleni gumb za gospod poslanko, rdeči za gospoda poslanca. Začenjamo. Piše mu še karte, Božič. Kartico moram vložiti v režo. Če glasova... Gos, vse imate nekaj časa, da glasujete, tudi spremenite mnenje, dokler ne povem, da je konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Prav. Prevečujem, en glas S in D je preveč. Sedaj pa je vse lepo in prav. Sedaj je vse v redu? Prav. Tako, vse je lepo in prav. Vsi, ki imate pravico, ste glasovali, tako da je sedaj konec glasovanja. Konec glasovanja. Prosim za rezultate. Čestitke gospe Gabrieli. Izvoljena je za novo podpredsednico. Povabili vas bomo med nas. Jaz tudi mislim, ko pa na eh, Filipa. Prosim, če se usedete tukaj za gorniški pult zraven gospoda Filipa. Prosim. Pristempujeme do realizaciji dogosova. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Še enkrat čestitke, spoštovana gospoda poslanka. Ester Herant Garcia bo kmalo dobila besedo. Glasovali bomo o njenem poročilu, zelo pomembnem, ker za sedajne razmere in obeti za sektorja ovčereje in kozereje v EU. Mislim, da bo gospa poslanka najbolje povedala o vseh predlogih sprememb. Prosim, če nas uvedete v temo pri glasovanju. Hvala lepa. Najprej naj povem, da gre tu za reforme, ki se nanašajo na zelo delikaten eh, sektor, kjer je bilo veliko izgub eh, v zadnjih letih eh, in vsi smo se strinjali, da ta sektor zahteva našo pozornost. Veliko amandmajev je bilo, kar kaže tudi na to, da je sektor zelo pomemben za eh, naše člane. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Zahvaljujem se tudi uh, Eh, sekretarjatu za vse opravljeno delo. Pripravljeni smo kar nekaj eh, kompromisnih eh, predlogov, tako glede členov kot glede uvodnih izjav in pričakujem, da bo glasovanje potekalo bolj um, gladko, kot smo pričakovali. Imeli smo 18 eh, kompromisnih eh, predlogov, na to še 7 dodatnih eh, kompromisnih predlogov v zvezi z uvodnimi izjavami. Naredili smo vse, kar je bilo mogoče, zato da bo besedilo bolj. Um, uravnoteženo in da bo glasovanje lahko potekalo glas, gladko. Mislim, da ne bo nobenih težav. Včeraj eh, zvečer smo prejeli glasovalni seznam in eh, vse je pripravljeno. Tudi nekaj amandmajev bomo lahko <clears throat> glasovali skupaj. Kompromisnih amandmajev, naprimer 15, 16 in 17, to lahko glasujemo skupaj, gre namreč za podobno vizijo. To je vse, najlepša hvala, upam, da bomo glasovali gladko. Eh, in da bo lahko večina kolegov glasovala za to besedilo. Gre namreč za zelo pomemben sektor in to bo pomembno tudi za prihodne proste trgovinske sporazume. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa poslanka. Tako. Zdaj prehajamo na glasovanje. Če bomo potrebovali pomoč, se bomo obrnili na vas. Najprej predlog spremembe ena. Za. Proti. Sprejeto. Dve. Za. Proti. Zavrnjeno. Tri. Za. Proti. Zavrnjeno. Štiri. Za. Proti. Sprejeto. Pet. Za. Sprejeto. Šest. Za. Proti preverjamo elektronsko. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasoma razlike, zato smo morali preveriti. Sedem za, proti, zavrnjeno. Osem za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 9 za sprejeto. Kompromis 1. Elektronsko glasovanje glasujemo. Odpiram glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Kompromis sprejet. Prehajamo na 148. Za. Sprejeto. 284 za. Hvala sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 145. Za. Sprejeto. Predlog spremembe 146. 146. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 147 za. Sprejeto. 150 za. Proti? Preverjamo. Predlog spremembe 150. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Tesen rezultat, zato smo morali preveriti. 322 za sprejeto, 365 za sprejeto, 153 za, proti, zavrnjeno, 154 za, proti, zavrnjeno. 155 za, proti, zavrnjeno. 156 za, proti, zavrnjeno. 157 za, proti, zavrnjeno. 158 za, proti, zavrnjeno. Sto šestdeset za, proti, zavrnjeno. Sto enainšestdeset za, proti proti zavrnjeno. Kompromis 3. Preverjamo. Preverjamo 161. Glasujemo. Zamekamo. Konec glasovanja. Mislim, da sprejeto. Sprejeto. Hvala lepa. Kompromis 3. Glasujemo. Glasujemo. Kompromis 3. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 381 gospoda Nekova za. Hvala, sprejeto. 172 za. Sprejeto. 173 in tudi 323 za, hvala sprejeto. 176 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 177 za proti. Zavrnjeno. Preverjamo. 177. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 178. Za. Proti. Zavrnjeno. 179 za, sprejeto. 180 za, sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 195. Gospoda Dantana. Za. Hvala sprejeto. 196. Za. Sprejeto. 202. Za. Sprejeto. 204. 207. Ne samo 204. Za. Proti. Zavrnjeno. 207. Za. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 216. Za. Hvala, sprejeto. 356. Za. Sprejeto. 194. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Sto štiriindevetdeset. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto devetnajst za, proti. Zavrnjeno. Dvesto osemnajst za, proti. Zavrnjeno. 386 za. Sprejeto. 220 za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 229 za. Sprejeto. 230. Za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 236. Za. Proti. Zavrnjeno. 238. Preverjamo. 236. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 238. Za. Proti. Ne dvigujete rok. Ne vidim natančno, tako da preverjamo. 238. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z dvema glasovoma razlike. Predlog spremembe 370 za sprejeto. 385 za sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Glasujemo. Kompromis 7. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 248 za. Sprejeto. 252 za, proti. Preverjamo. Ne vem, v katerem trenutku je gospod Andriju dvignil roko, torej 252. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z majhno večino. 253 za, proti, preverjamo, 253. Konec glasovanja. Sprejeto, z enim glasom razlike. 256 za. Sprejeto. Predlog spremembe 274 za. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 264. Za. Hvala lepa, sprejeto. 265. Za. Hvala, sprejeto. 267. 267 za, sprejeto. 275 za, sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 285 za. Proti? Zavrnjeno. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 294 za. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 380. Gospoda Boveja. Za. Proti. Zavrnjeno. 383. Za. Proti. Preverjamo, 383 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 12. Glasujemo. Glasujemo o kompromisu 12. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 305. Neuhl Tarabela. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 306 za. Sprejeto. 308 za. Sprejeto. 309 za. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 321, gospod Neuhl, za. Proti? Zavrnjeno. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 15, 16, 17 v svežnju. Glasujemo nad vsemi tremi svežnji kompromisov. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedaj pa predlog spremembe 371. Zulo D'Amato, kdo je za? Sprejeto. Kompromis 18. Glasujemo. Kompromis 18. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 320 za. Sprejeto. 325 za. 320 je bilo sprejeto. Naj preverjamo. Preverjamo 320. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 325 za. Sprejeto. 249 za. Proti? Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. Čestitke. To je bilo vredno preveriti. Predlog spremembe 251. Za. Sprejeto. 250. 15 za, sprejeto. 382 za, sprejeto. Kompromis 19, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na 330. Gospe Šrajer, za. Hvala, sprejeto. 375 za, sprejeto. 376 za, proti. Sprejeto, ampak preverjamo. 376. Konec glasovanja. sprejeto čestitke. 219 za, 219 za, proti, zavrnjeno. 250 za, sprejeto. 372 za, proti, zavrnjeno. 373 za, sprejeto. 254 za, proti, Zavrnjeno. Predlog spremembe 255. Za. Proti. Preverjamo. 255. Konec glasovanja. Čestitke sprejeto čestitke poslanki Neuhl in poslancu Tarabeli. Sedaj pa kompromis ena. Glasujemo. Hvala lepa, konec glasovanja. Sprejeto. 14. Gospoda Nikova za. Sprejeto. 16 za. Sprejeto. 17 za. Sprejeto. 18 za. Proti. Preverjamo. 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. Za, proti, zavrnjeno. 20. Za, sprejeto. 21. Za, sprejeto. 22. Za, sprejeto. 23. Za, proti, preverjamo. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Čestitke, sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Glasujemo, kompromis 2. Konec glasovanja. Sprejeto. 25. Za. Proti. Zavrnjeno. 26. Za. Preveriti 25. Ne. 26. Za. Proti. Zavrnjeno. 27. Za. Proti. Preverjamo 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 za, proti. Zavrnjeno. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedaj pa 39. Za proti, zavrnjeno. 41 za, sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 za, sprejeta. 51 za, sprejeta. Kompromis 5. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 53 za. Sprejeto. 54 za. Sprejeto. 55 za. Sprejeto. 56 za. Sprejeto. 57 za. Sprejeto. 58 za. Proti. Preverjamo. 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Devetinpetdeset. Za, proti zavrnjeno. 60 za, proti, zavrnjeno. 61 za, proti, zavrnjeno. 62 za, proti, zavrnjeno. 63 za, proti, preverjamo. 63. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 64 za. Sprejeta. Enaka večina. 66 za. Sprejeto. 67 za. Proti. Preverjamo. 67 glasujemo. glasujemo o 67. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68 za, sprejeto. 69 za, sprejeto. 70 za, proti, zavrnjeno. 71 za, sprejeto. 72 za, sprejeto. 73 za, sprejeto. 74 za, sprejeto. 75 za, sprejeto. 76 za, proti, zavrnjeno. 77 za, proti, zavrnjeno. 78 za, sprejeto. 79 za, proti, preverjamo. 79 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 80 za. Mislim, da je to večina sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 92. Za. Proti. Zavrnjeno. 93. Za. Proti. Zavrnjeno. 94. Za. Proti. Zavrnjeno. 95. Za. Sprejeto. 96. Za. Sprejeto. 98. Za. Sprejeto. 99. Za za, proti, zavrnjeno. 100 za, proti, zavrnjeno. 101 za, proti, preverjamo. 101 glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 102 za, proti, zavrnjeno. 103 za, proti, preverjamo. 103 glasujemo. Glasujemo 103. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. 105 za, sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 110 za, proti. Sprejeto, ampak preverimo. Glasujemo. Glasujemo 110. Konec glasovanja. Sprejeto. 111 za. Sprejeto. 112 za. Proti. Ne vem, v katerem trenutku je dvignil roko gospod Andrijo, tako da preverjamo. Glasujemo. Najprej seveda pogledam koordinatorje, šele potem druge po dvorani. Konec glasovanja. Sprejeto. 113. 114, 115 in 116. Za. Proti. Sprejeto. Preverjamo. Dobro, preverimo. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. No, še čakamo na gospoda poslanca Jara, da bo vložil kartico, morda bo njegov glas odločilen. Ste že? Prav, konec glasovanja. Sprejeto. 117. Za. Proti. Preverjamo. 117 glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 118 za, proti, sprejeto. 122, gospoda Nekova, 122 za, sprejeto. 124 za, proti, preverjamo. 124 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 125 za, sprejeto. 126 za, sprejeto. 128 za, sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje o tako spremenjenem poročilu, poimensko glasovanje glasujemo o osnutku resolucije skupaj s predlogi sprememb. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Resolucija je bila sprejeta. Čestitke poročevalki. Prosim, beseda je vaša. Poročevalka, beseda je vaša bom še enkrat ponovila to, kar sem povedala že na začetku. Hvala lepa vsem eh, za eh, vašo podporo, hvala v imenu tega sektorja, ki je zelo pomemben in upam, da bomo na plenarnem zasedanju prav tako dosegli večino. Eh, in še enkrat hvala lepa vsem.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 odmor bomo imeli. mamy bardzo interesujący punkt zazielenienia. Dobro, bomo začeli z zelo pomembno točko in sicer eh, gre za ozelenitev. Sedaj eh, delamo na pomembnih eh, reformah SKP-ja od leta 2020 dalje in pozdravljam zastopnika računskega sodišča, gospoda Sama Jereba, ki nam bo predstavil poročilo o ozelenitvi. Gre za eno od prvih ocen izvajanja tega sistema. In eh, to poročilo že kar nekaj časa pričakujemo. Zelena plačila so ena od oblik neposrednih eh, plačil, ki smo jih uvedli po reformi SKP-ja leta 2016. Namen tu je, da se oceni negativne učinke nekaterih uh, Eh, kmetijskih praks, eh, gre namreč eh, zlasti za intenzivno izrabo tal, ki ima negativne učinke na okolje in na podnebje. In dajem kar takoj besedo gospodu Jerebu. Naj še posebej izpostavim to, da nas to vprašanje močno zanima. Vemo, da uh, je bilo to vprašanje eh, predvsej eh, kontroverzno. Eh, gospod Des je na to temo tudi predvsej že povedal, tudi gospod De Castro in to v okviru uredbe Omnibus. To, kar bomo slišali od gospoda eh, Jereba, nam bo precej pomagalo eh, pri oceni teh eh, ukrepov. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za um, to, da ste me povabili, da predstavim uh, to um, oceno. Ozelenitev smo eh, uvedli z reformo SKP eh, leta 2013. Tu gre za novo obliko neposrednih plačil eh, za kmete in na ta način jim omogočimo, da, se, da ob odpravijo negativne učinke nekaterih praks. Evropska unija eh, vlaga 12 milijard evrov na eh, leto eh, v ozelenitev in to predstavlja skoraj 8 odstotkov celotnega EU proračuna. Kmetje so prva, plačila, prva zelena plačila prejeli v finančnem letu 2016. Revizija je pokazala naslednje zelenitev, eh, ki je trenutno v teku, nima eh, zelo velikega učinka. Tu eh, gre pogosto za normalne kmetovalne prakse. Večina kmetov, več kot 50 odstotkov, lahko dobiva ta uh, plačila, ne da bi uh, moralo za to um, temeljito spremeniti svoje prakse. Naj samo komentiram številke, ki jih uporablja komisija za kazalnike uspešnosti. Tu imamo 73 odstotkov obdelane zemlje. Tudi, če bi uh, morali kmetje slediti uh, diversifikaciji um, polščin na enem hektarju od stotih eh, hektarjev, uh, potem komisija uh, pri izračunu upošteva vseh sto hektarjev. Uh, To pomeni, da se v vsakem primeru uporablja celoten obseg zemlišča, tudi če ni šlo za eh, spremembe v primeru, naprimer, da je kmetovalec eh, uporabljal eh, že takšne prakse, ki so bile kompatibilne. In tudi, če bi prišlo do zelo velikih sprememb, naprimer, če bi ozelenitev zadevala 3, 5, 7 odstotkov, zemlišč ugotavljamo, da Eh, je težko spremljati um, dejanske uh, učinke ozelenitve. Eh, komisija ni opredelila specifičnih ciljev, ki bi jih želeli slediti na področju podnebja in okolja. Mm, imamo tematsko strategijo za eh, zaščito eh, zemlje in to v okviru um, energetskega svežnja 2020 in okoljskega in podnebnega uh, svežnja 2030 in pa strategije v bioraznolikosti. Ampak, če nimamo ciljev za odzelenitev, potem ne moremo imeti celovitega pristopa k temu vprašanju. Tu se ne moremo Eh, spraševati samo, ali je namen ozelenitve, da se um, ohranja sedanje stanje, da se preprečuje eh, degradacijo. Od leta 2090 do 2014 se je okoljska uspešnost povečala, ampak um, če želimo oceniti dejansko vrednost tega, potrebujemo neke uh, osnovne podatke, izhodiščne podatke. Um, tu um, ne gre uh, za um, spremembo celotnega proračuna pri uh, neposrednih uh, plačilih. Uh, Evropska komisija ocenjuje, da uh, splošni stroški za ozelenitev ne bodo presegali 30 evrov na hektar. Uh, ampak ugotavljamo za. Uh, 40 odstotkov eh, kmetovalcev eh, so ta plačila približno 10 evrov na hektar, medtem ko za majhen odstotek pa so ta precej višja in tu gre za eh, neko anomalijo pri izračunu. Diversifikacija polščin je manj koristna kot kolobarjenje in učinki zaščite trajnih travišč bi lahko dosegli z e, drugačnim e, pristopom. E, in zato ugotavljamo, da ni dovoljšnega učinka na biotsko raznovrstnost. Vemo, da je ozelenitev zelo kompleksna in ta kompleksnost eh, izhaja iz prekrivanja med eh, ozelenitvijo in drugih okoljskih instrumentov eh, SKP-ja. Edino, kar je tu drugače pri ozelenitvi, je, da so kazni za kršitve više. Države članice niso uporabljile prožnosti pri implementaciji ozelenitve. Eh, zlasti ne pri um, opredelitvi uh, trajnih uh, travin, temveč uh, so države članice uh, večkrat uh, uporabljali ozelenitev na tak način, da bi bilo breme za države in za uh, kmete čim manjše. In zato uh, smo podali uh, nekaj priporočil. Komisija bi morala um, razviti dejansko intervencijsko logiko za uh, eh, SKP uh, eh, v odnosu do doseganja okoljskih in pa um, podnebnih ciljev Evropske unije in uh, zato je treba uh, omogočiti kmetom, da imajo dostop do teh plačil, če izpolnjujejo določene okoljske in podnebne um, pogoje. Uh, Prav tako potrebujemo tudi jasno opredelitev potreb eh, in države članice eh, morajo pred implementacijo tudi dokazati, da so eh, opcije, ki so jih izbrali, dejansko učinkovite glede na zastavljene cilje. Mi pozdravljamo zakonodajne predloge, ampak poenostavitev, eh, ozelenitve je nekaj, kar moramo rešiti v okviru naslednjega okvernega, večletnega okvirnega finančnega programa. Hvala lepa za vašo predstavitev, ki je bila zelo izčrpna. Gospa Rans Krsija eh, ima besedo. Hvala lepa, hvala lepa gospodu Jerebo iz eh, računskega sodišča. Hvala, da ste se nam pridružili. Nekaj me preseneča od tega, kar ste povedali. Torej, samo 71 odstotkov, oziroma 71 odstotkov eh, kmetov ne uporablja ozelenitve in ena od ref, vidikov reforme SKP-ja, ki uh, ga najbolj kritiziramo, je prav uh, nepravična porazdelitev. In naj povem, da 75 odstotkov uh, eh, zemlišč uh, je predmet ozelenitve, ampak. Uh, Ta zemlišča niso ustrezno porazdeljena in to mislim, da je treba izpostaviti. Na to Govorili ste tudi o e, vlogi ozelenitve. Meni se zdi ta učinek zelo pozitiven. Gre namreč za to, da ozelenitev e, preprečuje oziroma omiljuje učinke um, monokultur in pa intenzivnega kmetijstva. In uh, to je zelo pomembno in občudovanja vredno. te pomoči, pomoči za ozelenitev, torej, to nas ni tako drago stalo, konec koncev. Tu gre za en odstotek povišanja stroškov za zelo, zelo pomemben okoljski učinek in eh, to se mi zdi zopet eh, zelo pozitivno v dokumentu pravite, da predlagate, da um, za izplačilo uh, pomoči, uh, da je treba izpolnjevati okoljske pogoje. Ampak uh, istočasno pa pri. Uh, sklepanju uh, prostotrgovinskih sporazumov s tretjimi državami uh, teh pogojev ne uveljavljamo. Mislim, da bi morali tu uh, imeti neke enotne kriterije. Vedno je pomembno, da se zahteva uh, okoljske in pa podnebne pogoje, ampak uh, Pri tem je treba upoštevati različne eh, lastnosti različnih regij v Evropski eh, uniji in tudi eh, treba je upoštevati različne potrebe in različne oblike pogojevanja, ki že obstajajo znotraj SKP. in eh, z uredbo Omnibus eh, smo dosegli eh, precejšno poenostavitev in to z velikimi in napori, ampak moramo še vedno upoštevati regionalizacijo. Gospod Hojslik. Hvala lepa za predstavitev. Mislim, da ste zelo jasno povedali tega, če smo se bali, da je šlo v bistvu za nekakšen greenwashing kot screening in da to, kot greening, torej da to ni imelo vpliva na okolje vedno sem osupel, ko komisija navaja svoje številke. Pravijo, da 75 odstotkov vseh površin spada pod greening. In sedaj ste jasno povedali, da ni čisto tako. Tukaj mora komisija jasno povedati, kaj so dosegli in česa niso dosegli. Ko pravite, da plačila niso okoljska ali nismo nič storili za okolje, potem moramo razmisliti o tem, ali bi pri naslednji kmetijski reformi lahko se bolj navezali na okolje. In to, kar moramo ogovarjati predhodnici. Evropski kmete imajo zahteve in potem to vedno utemeljimo z višjimi okoljskimi zahtevami. Tega pa tukaj ni. V naslednji kmetijski reformi moramo jasno povedati, da želimo okoljsko uspešnost od kmetov, ampak moramo potem biti tudi pripravljeni plačati za to. Bil sem tudi del pogajen in spomnim se še, kako trdo smo delali na tem, kar je takrat komisar predlagal, da bi vse skupaj še oslabili, razvodeneli. Dejali ste, da se je prožnost porabila zato, da smo znižali standarde. Da, to vidimo tudi v državah članicah. Zahteve pri zelenitvi so zelo slabotne in to ne more imeti pravega učinka. Če sedaj komisar pravi, želimo odpraviti zelenitev. Potem v bistvu ne reče tega zaradi tega, ker ni bilo učinka za okolje, temveč ker je bilo to preveč birokratsko. Če pa želimo kaj spremeniti v naslednji reformi, moramo iti v smeri okolja in moramo dejansko našim kolegom in prebivalstvu jasno povedali, povedati, zakaj bomo namenjali plačila. In zato ne potrebujemo manj okoljskih zahtev in manj sredstev za okolje, temveč več sredstev in več zahtev. Zato je formulacija, da bomo sredstva vezali na zahteve, nekaj, kar je nujno potrebno, da bomo imeli obrazložitev, da bomo s tem dejansko zaščitili okolje. Zato hvala lepa za to poročilo. Sedaj je zelo jasno. Po enem letu, kako je, mislim, da se to ne bo spremenilo, ni prav veliko možnosti, zato moramo to popraviti. Pogajanja v omnibusu ste omenili. Albert Dez bo gotovo tem še kaj povedal. Ne vem, če bomo z omnibusom krepili okolje. Tukaj smo imeli priložnost, pa smo jo zamudili, žal. Zato moramo nujno nekaj spremeniti. To poročilo pa je zaušnica zadnji kmetijski reformi. Točno tu moramo začeti izboljšati okoljske ukrepe in se ga razvodeniti. Hvala lepa. Ja, Gospod predsedujoči. V poročilu ustrajate na tem, da ukrepi diversifikacije polščin niso tako učinkoviti kot kolobarjenje. Kolobarjanje naj bi bilo tisto, ki naj bi najbolje zaščitilo zemljo in uh, preprečevalo patogene uh, agente. Prav tako pravite, da nekatere ideje niso bile eh, eh, uresničene eh, zaradi uporabe pravil STO. In to je res škoda, kajti to nam prepričuje, da bi imeli učinkovite ukrepe. Na to um, načini, kako lahko vežemo uh, dušik, uh, so prav tako um, nekaj, kar bi nam lahko omogočilo uh, boljšo ozelenitev in ali načrtujete takšne ukrepe za uh, ozelenitev pri uh, prihodni reformi SKP. Uh, Povedali ste, da je komisija na začetku eh, predlagala veliko bolj eh, ambiciozne eh, ukrepe, ki pa so bili na to razvodeneli. Vemo tudi, da države razpolagajo že s predsejšnjim manevrskim prostorom pri um, o zelenitvi. Ali vas ne skrbi, eh, da bodo vsi ti elementi še bolj razvodeneli eh, o zelenitvene ukrepe? Hvala lepa. Naj se navežem na to. Vas ne skrbi, da bi to lahko oslabili. No pa naj začnem drugače. Najprej hvala lepa za iskrene besede. Vsak, ki se je že poglobil te teme, je to že vedel, kar boste povedali. Nič novega ni. Vendar pa to ste sedaj jasno povedali in za to hvala. In čisto jasno ste to povedali iz proračunskega stališča. Zato se mi zdi pomembno, da z davkopočevalskimi sredstvi ustrezno ravnamo. In s tem moramo usmerjati. Sredstva so bila namenjena kmetom. In kmetje so imeli možnost že tako ali tako pridobiti sredstva, ne da bi resnično poskrbeli za okolje, za naravo, za bioraznovrstnost. Sredstva so bila podeljena brez ekoloških prednosti in to je tista grenka resnica. Ko lahko rečemo, da so potem ta sredstva umankala na strani, ko bi lahko kaj koristno postoriti. Sredstva smo torej dajali v roke, ki niso počela nič za okolje, ne pa tistim, ki so dejansko bili dejavni ekološko in so želeli izboljšati ekološko proizvodno. Zato resnično prosim in vas spodbujam na tej poti, da sredstva namenjamo samo tistim, ki bodo dejansko spoštovali okoljsko zakonodajo. Pri rdeči luči moramo vsi obstati, to je za vse enako. Sredstva moramo nameniti še takrat, ko gremo prek okoljske zakonodaje, ko še prav posebno varujemo okolje, ko se zemlja, zemljišče uporabljajo za to, da storimo kaj, ki kar gre prek okoljske zakonodaje. To je čisto jasno. In zato vas prosim, da ste še naprej tako jasni in glasni državljani in državljanke v EU, na področju kmetijstva pa tudi izven, imajo pravico vedeti, kdo dobi sredstva v EU, zakaj. In mi v bistvu ne moremo povedati, zakaj, ker razlage prave ni. Novi SKP potrebujemo vzorce razlage in jasna pojasnila, zakaj dobivajo evropski kmetje sredstva, denar od EU. Sicer bo tudi jeza na EU vedno večja, ker sploh ne znamo več razložiti, zakaj določene prebivalstvene skupine dobijo sredstva, druge pa ne. Ker bi tudi druge skupine rade dobile več sredstev in stabilizirale svoje prihodke. To je jasno. Neposredna plačila se imenujejo neposredna zato, ker gre do direktno, neposredno, mimo cilja. To je spet britka resnica. Zato prosim, pomagajte. Imenujte jasne cilje. Ostanite pri jasnih besedah. Tisti, ki so želeli vedeti, so že vedeli, sedaj pa nihče v odboru ne bo več mogel reči, da tega ni vedel. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Jerebo za odlično poročilo. Naj povem, da je računsko sodišče močno kritiziralo te ukrepe ozelenitve, ki predstavljajo tako eh, omejitve za kmetovalce eh, z zelo majhnimi učinki. Samo pet odstotkov eh, zemlišča je to pozitivno prizadelo. Naj povem, da večina kmetov ni spremenila svojih praks zato, da bi lahko koristilo sredstva ozelenitve to pomeni, da eh, okoljske prakse eh, kmetov morda niso tako eh, nenaklonjene okolju, kot si predstavljamo. Eh, vemo, da eh, kmetje eh, sedaj pridobivajo manj pomoči, ker niso več v določenih mehanizmih in zanima me, ali jih morda na ta način penaliziramo in to po nepotrebnem. Pan posel Dante. Gospod Dantin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Preseneča me to poročilo, ki nam ga je predstavil gospod Jereb. Nisem v tem poročilu našel uh, datuma, kdaj je bilo to poročilo pripravljeno in na katero obdobje se nanaša. Na področju okolja vsi vemo, da je čas uh, ki je potreben za to, da se pokažejo učinki bolj ali manj dolg glede na uh, uh, ukrep. Po mojih izkušnjah eh, na področju bioraznovrstnosti eh, potrebujemo naprimer 4 do 5 let po spremembi prakse. Konec leta 2013 smo glasovali o tej eh, reformi in za večino držav članic velja, da je ta ukrep stopil v veljavo leta 2015. Kmetje eh, na progresiven način spreminjajo način svojega dela. In če eh, se eh, poročilo nanaša na leto 2016, to pomeni, da bo šlo šele za prvo leto izvajanja. In če eh, je pet odstotkov zemlišč že zabeležilo pozitiven učinek, potem je to precej pomembno. Potem se to nanaša na obseg zemlišč, ki je uh, ki je pomemben. Na to, kjer se strinjam z poročilom računskega sodišča, um, pa je pri ciljih potrebujemo uh, cilje. Vedno je težko um, iz uh, ravni eh, diskurzov in eh, govorov in izjav, eh, preiti na konkretne akte, kako zaščititi zemljo, kako ohraniti določeno vsebnost oglika v zemlji, kako omejiti učinek na podnebje in banalizacija teh metod še ni dovolj razširjena. Vsi te eh, vidiki tu manjkajo. Manjka celoten prenos znanj in veščin eh, na eh, kmete. Ta politika je najprej gospodarske narave. Treba je kompenzirati dejstvo, da evropski potrošnik ne želi plačati svoje hrane po dejanskih stroških in Po drugi strani uh, imamo kmete, ki samo delno uh, obvladujejo stroške uh, pridelave. To je problem. De Castro. De Castro. Grazie, hvala lepa predsedujoči, hvala lepa računskemu sodišču za pripravo tega poročila. Hvala tudi za vašo predstavitev. gospod Jerep je tu omenil uredbo omnibus. Namen te uredbe je bil, da se uvede določene poenostavitve in izpostavili se tudi napore našega odbora in zato se vam zahvaljujem. V vsakem primeru je ključno vprašanje tu vedno isto. Treba je identificirati tri ukrepe, in zlasti imam v mislih eh, diversifikacijo polščin in tako dalje. Tri ukrepe moramo uporabiti za uh, celotno Evropo. Jasno, da nimamo iste narave na švedskem ali v Švici. Moramo pa sprejeti ukrepe, ki bodo ekološki in ki bodo najbolj prilagojeni eh, državi, eh, za katero se uporabljajo. Naj vas spomnim še na to, kaj smo mi naredili tu v odboru v trenutku, ko se razpravljalo o reformi SKP. Predlagali smo, eh, da eh, se pripravi neke vrste seznam ukrepov in da na to države izberejo glede na lastne potrebe in cilje tiste, ki so najbolj ustrezni. Na ta način bi lahko uvedli določeno raven prožnosti, ki bi državam članicam omogočilo Eh, omogočili najbolj učinkovito uporabo teh ukrepov. Komisija tega ne sme spreminjati v naslednji eh, reformi SKP, eh, sicer bomo imeli zopet 27 različnih kmetijskih politik ali še več, če bo do države članice to imele popolno izbiro. Ne, treba je najti skupen okvir, znotraj tega okvira pa lahko vsaka država glede na svoje specifične lasnosti izbere tiste, kar je najbolj primerno. Gospod Des. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za predstavitev poročila. Ko preverjam to poročilo, potem vidim, da očitno na računskem sodišču ni veliko objektivne vsebine. Pri nas v Nemčiji so številke zelo očitne. Veliko imamo prahe, veliko rastlin imamo, ki vežejo oglikov oksid in tako dalje in tako naprej. Lahko bi navedel še veliko zadev. Ne upošteva pa se, da tretjina površin v Nemčiji že sodelujejo pri prostovoljnih ukrepih. Ne moramo vse eh, dati v zaveze, ker imamo že veliko pri prostovoljnih ukrepih. In potem tudi nekaterih elementov računsko sodišče ne upošteva dovolj. Že včasih smo imeli, že pred zelenitvijo, nekatere poščine, ki smo jih pridarovali, pa so sedaj v uporabljene za biogoriva. Seveda imamo potem težave tudi pri pridelovanju poščin v naslednjih letih. Vse to ni bilo upoštevano, zato moram reči, da menim, da to poročilo ni bilo napisano dovolj modro. Moram reči, da je potrebno imeti določeno strokovno znanje in strokovnega znanja v tem poročilu ni in zdaj spoh ne bom šel naprej. Flanagan. Um, Hvala lepa. Včeraj so me v odboru za proračunski nadzor prosili, ne predstavim to poročilo. In reči moram, da je bilo tam povsem drugačno vzdušje pri razpravi v tem odboru, kot ga imamo danes tu. Kot da bi živeli v mehurčku, v tem odboru. In kot da ne vidimo, kaj drugi govorijo izven tega odbora. En član je rekel, da to ne stane veliko. 8 odstotkov celotnega evropskega proračuna temu namenjamo. Sedaj, ko poteka toliko razprave o celotnem proračunu zaradi Brexita in prav zaradi različnih dokumentov o prihodnosti evropskih financ, se pogovarjamo o tem, koliko odstotkov tega preostalega proračuna bo namenjeno kmetijstvu. In če ste odboru za proračunski nadzor, recimo včeraj smo se o tem pogovarjali, potem smo tam slišali, da bo težko ostati pred tem odsotku za kmetijstvo. Jaz upam, da ja, boril se bom za to, ampak mislim, da res ne bo lahko. Zlasti, ko vidimo, kaj se dogaja. Danes pa tu vidim situacijo, ko imamo Evropsko računsko sodišče in vi ste kot termometer. Termometer meri temperaturo, ampak danes tu pa nam pravite, da nam ta temperatura ni všeč termometer ne dela več. In nič ni treba storiti, ni težav s temperaturo. Žal pa realnost kaže, da moramo nekaj storiti, kajti evropski davkoplačevalci in poslanci izven tega odbora niso tako prepričani, da vse poteka zelo dobro. In mi se moramo potruditi, da bi zaščitili ta proračun, In ko dobimo opozorilo, da se denar ne porabi dobro in ko slišimo, kakšne so izbire za države, potem moramo mi nekaj storiti, kajti imamo meni izbire. Za Irsko je bilo recimo tako v številnih primerjih. Takrat, ko so ljudje prejemali velika plačila, so dobili več denarja za zelenitev. Na Irske imamo situacijo, ko nekateri kmeti dobijo 300 evrov na hektar, drugi pa dobijo 30 evrov na hektar za zelenitev. To je problematično. In to je izjemno pomembno, to, kar obravnavamo danes. To. Jaz sem se že pritoževal o tem, da je v tem odboru premalo članov. Danes bi morali biti vsi tu, kajti slišim uh, poslance, ki se pretvarjajo, da jim je hudo, ampak če bi eh, res eh, želeli kaj spremeniti, bi bili danes tu. Tu bi sedeli in bi se trudili kaj spremeniti, zato da bi to lahko zagovarjali. Ampak zdi se, da je bolj pomembno biti kje drugi ne vem, na kakšnih izjavah za tiske in tako naprej. In tam potem govorijo, kako hudo eh, bo, ko bo manj denarja za kmetijstvo, če pa bi bili danes, tu bi to lahko ustavili. Ja, mislim, že hba nefortunije. Mislim, da je torej žal bilo predvsej neustrezno izvedeno vse skupaj ta povezava ozrenitve s plačili. Plačila so predvsem povezana s tem, da bi podprli prihodke kmetov in okrepili njihovo konkurenčnost. Če torej je bila zelenitev res tako napačna in morda tudi njeno izvajanje, potem vseeno ne smemo dvomiti o plačilih samih. Namesto zelenitve bi morda bili morali imeti kaj drugega. Gospod Bogovič, prosim. Hvala lepa, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav spoštovanemu gospodu Jerebu in sem vesel, da je pripravil to poročilo, ki je zelo zahtevno za pripraviti. In eh, računsko sodišče ima nalogo, da kontrolira to, kar si je Evropski parlament, kar so si države članice zapisale kot cilj na področju zelenitve. In mi sami ugotavljamo, da imamo velike težave v tem, ali so bili cilji tudi prav postavljeni zato je to poročilo na nek način odraz kontrole politike, ki smo si jo zastavili sami. Mi imamo veliki izziv, kaj bomo pa naredili na osnovi tega poročila v novi finančni perspektivi in kakšno politiko bomo takrat imeli, da bomo sledili cilje. Mislim, da je posem jasno, da si moramo povedati, da je kot eh, kmetijski, kmetijski denar namenjen temu, da bomo imeli v Evropi varno, zdravo hrano, da bomo ohranjali rodovitnost površin, naše okolje in da bodo tudi kmetje imeli primerljiv, primerljive prihodke. Evropska unija se je povečala, sredstva za kmetijstvo so ostala nespremenjena. Se pravi, denarja za kmetijstvo je manj. Po drugi strani, ko ugotavljamo prihodek kmeti, vidimo, da so kmetje bistveno nižje, da so na kmetije bistveno nižje prihodki kot v ostalih sektorjih na drugi strani pa ugotavljamo da je vpliv in da je potrebno nekaj narediti tudi zato da bo kmetijska praksa eh, čim bolj prijazna in del in cilj tega je bila tudi ozelenitev pa tudi ukrepi v programu razvoja podeželja ki podpirajo to področje in osnovna navzkrižna skladnost. in sedaj ko vidimo da je v ozelenitvi trideset procentov tega denarja za kmetijstvo za neposredna plačila ko je pod temi ukrepi so kmetije ki imajo triinsedemdeset hektarov kmetijskih površin vidimo, da govorimo o sistemskem cilju, o sistemski, sistemski ureditvi, ki vpliva praktično na celotno kmetijstvo. Naše vprašanje je zdaj, ali smo si zastavili prave cilje, tako tu v Evropskem parlamentu ali državah, da izboljšujemo rodovitno stalj, da čuvamo kvalitete vode, da imamo boljšo biodiverziteto, imamo, se izognemo monokultur. Zato je zame ključen cilj to, da najbrž je prav, da je ta denar na, veli, na, več, na tako velikih površinah, kot so sedaj da bo čim več evropske zemlje obdelane kmetijske zemlje obdelane na takšen način, da bomo varovali okolje. Zame ne bi bil pravilna usmeritev, da bo 5% zemlje obdelano po nekih ciljih ali pa 10%, ki bo, ki bo proizvedla ne vem, 2% hrane, pa dobila 50% neposrednih plačil. Mislim, da zgrešimo potem cilj kmetijske politike, ki je ohranjanje hrane in pa varne zdrave hrane in pa zdravega okolja zato mislim da je nauk iz te zgodbe vendar bo potrebno v novi ozelenitvi biti bolj jasen v teh ciljih kaj želimo doseči hkrati pa imeti v pred očmi da bodo to običajne kmetijske prakse ki se bodo delale na sedemdeset osemdeset površinah ne na ciljno na pet za tiste površine pa imamo ukrep eh, ekološkega kmetijstva in še katere druge bolj specifične targetirane ukrepe s katerimi pa dosežemo neke, neke specifične cilje zato jaz tega poročila ne vidim tako kritičnega še manj vidim razloge da bi kritiziral tistega ki je prinesel to sporočilo ampak se moramo mi vprašati kakšno politiko bomo v prihodnje, eh, v prihodnje zastavili in mislim da imamo velik izziv zopet bo po vsej verjetnosti to površi, ta, ta denar na hektar še manjši. Vemo, da, eh, da imamo problem z mladimi, kako jih nadušiti za kmetovanje in mislim, da moramo biti zelo pazljivi in te ukrepe resnično postaviti na takšen način, ali bo več že v osnovnih pogojih, se pravi neki na skrižni skladnosti, da se ne bomo potem pogovarjali in da bo čim več površin obdelanih primerno, okoljsko, eh, ne pa da bomo potem tu eh, se spraševali, kam, kako smo porabili ta denar. Jaz mislim, da imajo evropski kmetje lahko kar mirno vest da porabijo ta denar kajti še enkrat denarja je kljub temu da se je evropska unija bistveno povečala ostal nominalno na enakem znesku se pravi da je za to da prehranimo evropo namen ga manj denarja vsi pa mislim se strinjamo da moramo bodočo politiko narediti takšno da bomo podpirali to usmeritev ki jih je zastavljena v osnovni ideji ozelenitve hvala Pani posel Magines. Pa Magines. Hvala, predsedujoči. Mislim, da je Mišel Dantan povedal nekaj zelo pomembnega. Težko bo izvesti okoljske cilje v naslednjih dveh, treh letih. Res je tudi to, da člani tega odbora niso bili zadovoljni s predlogom ozelenitve strani komisije v zadnji reformi. Mi smo to skušali izboljšati. Ampak nekaj pa pogrešamo. Videli smo zelo gladek premik komisije, da vključi okolje v prvi stebr. Mislim, da je bil to cilj, to je bilo doseženo. Mogoče to lahko pokomentirate. Drugič, ne vidim nobenega ne vzkrižja v vaših sklepih. Ozelenitev podpira prihodke. Plačila prvega stebra iz SKP so temu namenjena. Mi smo tole porazdelili v dva koša, ampak gre za isti denar. Kmetje tega ne ločijo. Pravijo, da to podpira njihove prihodke. In člani odbora za proračunski nadzor imajo stališče, ki ga poznam, poznam številne člane. Mislim, pravijo, da je treba preučiti povprečne kmetijske prihodke v Evropi. Ja, nekateri dobijo zelo velika plačila in to se lahko spremeni. Pa pogledajte si povprečje pri naših odločitvah, ne tista velika plačila, ki so od njih na novicah, kajti tu imamo posledice. In če ne bomo ščitili proračuna, bo še več posledic. Vprašanje imam, ali sodišče sedaj analizira sporočilo komisije, zato da bi v prihodnosti oblikovali SKP na določen način. Mene močno skrbi ta linija glede prihodnosti, glede vaših predlogov prihodnosti SKP-ja, kajti če bi dali poenostavitev in vaše predloge v isti koš, to ne bo delovalo, kajti to, kar imate vi na mizi, je neverjetno zapletena ideja o okoljskih ciljih. Mislim, da to ne bo delovalo in če sem posem iskrena, sem zaskrbljena, kajti v številnih državah članicah, vključno z mojo, je veliko dobrega habitata, kmetij. In včasih se to potem izniči, zato da bi imeli drugačen habitat, da bi spolnili pogoje z neke nove evropske scheme. In to oblikuje Evropa, če pa plačujemo za obstoječe habitate, če bi plačevali za te obstoječe, ne bi bilo težav. Ampak v vašem poročilu to ni dovolj dobro omenjeno. Ne želite pomagati kmetom za obstoječe določbe. Vidim, da odkimavate, to mi je všeč, to sem jasno prebrala. Mislim, da morate to jasno reči. V Evropi smo povzročili veliko škode, ker nismo dovolili, da bi naravna okolja dobila plačila iz SKP-ja. Mogoče bi lahko v prihodnosti najprej rešili to vprašanje. Hvala. Bardzo dziękuję pani poseł. W pełni podzielam poglądy i oceny pani. Hvala lepa. Strinjam se z to oceno glede vprašanja ozelenitve. Gospod Lopez. Ačiū gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų labai. Hvala, predsedujoči. Zelo zanimivo je bilo poslušati vaše poročilo. Nasplošno se veliko krat srečujem s kmeti in vidim, da je to za njih zelo pomembno, zelo boleče vprašanje. Jasno vidim, da nismo storili vsega, kar bi morali pred začetkom programa. Nekateri so imeli prevelika pričakovanja, nekateri preniska in eh, zato je vaš odgovor na to, da ljudje niso prejeli pričakovanega, nezadosten, kajti nima velikih okoljskih učinkov. Ampak pomislimo na kmete. Kmetje so storili vse, kar je bilo zahtevano če kmetje ne storijo tega, ne dobijo plačila. Če storijo vse, kar je zahtevano, še vedno niso zadovoljni, ker pričakujemo preveč od teh kmetov. Včasih zahteve niso dovolj velike. Doseči moramo dogovor o tem vidiku. Sedaj se trudim razumeti, zakaj ste podali tak sklep. Mi smo v tej razpravi tu že omenili, da je pomemben vedik tega ta, da imajo kmetije dodatne dejavnosti in dodatne stroške. Istočasno nimajo dodatnih prihodkov, nimajo dodatnega denarja. Denar od prej se je le porazdelil med različne programe. Ampak kmetije menijo, da to njihov denar in želijo preživeti z najnižjimi možnimi stroški. Torej, če želimo imeti bolj specifične programe in jih razširiti, potrebujemo denar za to. Sicer kmetje trpijo zaradi večjih izdatkov, zaradi izgub. Manj je dobička, kot so kolegi že omenili. In kmetovanje, ki že tako ni privlačno, v današnjih časih postane še manj zanimivo za mlade. Torej, prihodek je lahko predvsem majhen tej industriji in če ne bomo poplačali stroško, če ne bo nobenih nadomestil, bomo v hudih težavah. Težko bomo zagotovili visoko kakovostno hrano, ki bo po ceni za evropsko prebivalstvo. In tu imam v mislih tudi izvoz in drugo. Potem imam še eno vprašanje. Kakšno je vaše mnenje? ko imamo podobne naloge, ko dajemo podobne naloge vsem. So programe zelenitve podobni drugim, ampak plačila pa so drugačna. So zelo neenaka. Če kmet prejme 50 odstotkov plačil, pol manj kot kmet iz neke druge države, mora potem praviti vseeno iste naloge. Kaj vi menite o tem? Hvala. In ko je večer pališ me wystąpienia ze strony pani panów posłów. Z tym smo končali z prispevki poslancov. Še gospod Buda želi besedo. Da, mulțumesc foarte mult, um, domnule președinte. Sigur că toți ne... Hvala lepa. Jasno je, da vsi hočejo, da bi kmetje lahko dovolj zaslužili, da bi lahko vsaj dostojanstveno živeli, ne da bi obogateli, ampak da bi vsaj preživeli. Pogosto menjamo, zakaj kmetijstvo prejme toliko denarja, ampak vsi se zavedamo dejstva, da kmetje potrebujejo dovolj denarja, da lahko dostojanstveno živijo. In treba je tudi predvideti to, da je manj ljudi na podeželju in potrebujemo dovolj denarja za vse državljane. Prejšnji teden sem obiskal kar nekaj kmetov doma in vsi so rekli, da je veliko sankcij, če se malce zmotijo. Včasih ne prejmejo primernih informacij strani organov in potem se zmotijo in so deležni prevelikih sankcij. Te sankcije so hude za njih. Včasih so to prohibitivne sankcije in nekateri potem celo razmišljajo o tem, da bi opustili te kmetijske dejavnosti. Ja, ja. Gospa Kardenbach, hvala lepa. Najprej se želim računskemu sodišču in sodelavcem računskega sodišča zahvaliti za konstantno dobro delo, ki ga upravljajo in tudi za to poročilo. To, kar smo danes slišali tukaj, je bilo posamezno mnenje. Vesela sem, da lahko govorimo o tem poročilu. Veliko javljanje že povedalo, katere težave so najpomembnejše. Združeno kraljestvo bo žal izstopilo iz EU. S tem imamo potem opravka z izgubo prihodkov približno 12 milijard evrov na leto. To je znesek, ki bo spremenil EU na veliko področjih. Vendar pa, ko gre tukaj za ozelenitev in ko govorimo o tem povezavi s temi 12 milijardami, tukaj mislim, da ne gledamo dovolj široko na vse skupaj. Seveda, ne moramo vsega meriti v letu dveh, ampak to poročilo je jasno povedalo, čeprav smo leta že opazovali, kako težko je ugotoviti, če gremo v pravi smeri. Kaj ti prav ta obvezojoča intervencijska logika, ki smo jo imeli na veliko področjih, ne definira na veliko področjih jasnih ciljev. In bojim se, da tega ne bo tudi na prihodnje SKP. Seveda, proces je odprt, ampak to težavo bomo imeli tudi še v prihodnosti. Pesimisti bodo rekli, da ne dosegamo ničesar, optimisti, da smo dosegli vse. Seveda pa je moje vprašanje tudi v smeri komisije, naprimer, kar se tiče pilotnih projektov, kot je Liza, ki bi lahko dajali vsaj začetno točko za reformo. Se bo s tem nadaljevalo? Premikamo se v čisto strateškem okviru in to se včasih izgublja v razpravah ko moramo izpolnevati določene evropske politike, podnebne zahteve, zahteve bioraznovrstnosti. Seveda, tukaj moramo misliti tudi na vse s tem, povezanim, na vse s tem povezane strategije. Resnično potrebujemo pravo ozelenitev. To mi manjka. Sem pa hvaležna, da imamo to razpravo. Na določenih področjih pa sem nekoliko razočarana kar se tiče sodelovanja kolegic in kolegov. Ko pravijo, da kmetje tako ali tako počnejo vse najboljše, da moramo delovati tako kot do sedaj. To ni pravi pristop. Naši davkoplačevalci upravičeno pričakujejo od EU, da bodo sredstva, ki se razdeljujejo, ustrezno porabljena. Ne gre tu za sredstva, ki jih imamo na razpolago, ki nam jih je nekdo dal, pa lahko z njimi storimo karkoli želimo. Ne, potrebujemo dodatno evropsko vrednost za ta sredstva in če spoh ne dajemo možnosti računskemu sodišču od streznega nadzora, ker nimamo pravih kriterijev, potem tudi sami ne moremo večno biti odgovorni davkoplačevalcem. saj nimamo pravih kriterijev. In potem, ko se pogovarjamo v naslednjem večletnem finančnem okviru, če nimamo zanesljivih podatkov, ko bi lahko dokazali, da so se sredstva ustrezno porabila, potem bomo v prihodnje na mesto solidarnostnih plačil imeli plačila, ki bodo namenjena kar tako vse povprek in nihče več ne bo zaupal v ustreznost teh plačil. Gospod Pierbasko, kje gre? Hvala lepa, predsedujoči. Najprej hvala za to možnost, da si lahko izmenjamo mnenje o tem posebnem poročilu računskega sodišča o zelenitvi. Mislim, da je to zelo zanimiva in živahna razprava o tem osrednjem vprašanju o kmetijstvu v sedanjem SKP-ju, pa tudi v prihodnosti SKP-ja, bo to pomembno. Najprej naj povdarim, da komisija pozdravlja posebno poročilo in vsebino vseh priporočil. Kot je bilo to sprejeto in kot bo to upoštevano pri sestavi nove zelene arhitekture novega SKP-ja teh sklepih pa vidimo nekatere šibkosti teh ozelenitvenih ukrepov. Vidimo, da so nekateri vidiki zapleteni. Reči moram, da številne vidike tu prepoznavamo, ampak biti moramo previdni. Zlasti glede na časovnico. Med intervencijami in koliko časa potem poteče v praksi in kako to potem upilja, vpliva na okolje, prst, voda, raznolikost in tako naprej. To smo že slišali danes v razpravi. Ampak rad bi rekel tudi to, da nekateri sledki sodišča, po našem mnenju, kažejo, da bo izboljšanje okolja pomembno v kmetijstvu prihodnosti. Treba pa je te sklepe sodišča dati v posebno perspektivo. V poročilu vidimo mnenje komisije, da ima ozelenitev potencial, da bi krepili delovanje okolja, primerjavi s predhodnim obdobjem. Tu imamo 77 odstotkov, ki jih omenite. To je dober kazalnik. 77 odstotkov evropskih kmetijskih površin je podvrženih vsaj enemu ukrepu zelenitve ali večjim. Treba si pogledati odstotek zemlje, odstotek eh, kmetov, ko govorimo o tem. In to kritje je primerljivo s 25 odstotki zelenimi kmetijskimi ukrepi. Torej, potencial teh instrumentov zelenitve je velik. Mislim, da bi s tem lahko res izboljšali okolje in podnebje. Drugič. Vidimo, da se prakse spreminjajo. Poročilo to kaže. Kmetijske prakse so pod vplivi eh, zelenih zahtev. 30 odstotkov kmetij je sodišče obiskalo in tam potreba spremeniti prakse diversifikacije posevkov. 37 odstotkov kmetij bo moralo spremeniti uh, ekološko osredotočno območje. Torej tu vidimo pozitivne rezultate zaradi ozelenitve, vsaj ko gre za izvajanje. To bomo videli tudi pozneje, ko bo šlo za vpliv na okolje. Prav tako bi se rad vrnil na eno izmed ključnih kritik sodišča. To smo slišali tudi v razpravi do povdne. Sodišče je kritiziralo to, da imamo zelena plačila, ki plačujejo prakse kmetov. V poročilu se to menda imenuje eh, nekaj, kar je mrtva teža, torej nekaj, kar otežuje stvari. Mogoče s tem ne bomo spremenili kmetijskih praks, mogoče bi z ozelenitvijo lahko pravzaprav podprli okoljske in podnebne ukrepe, vključno z obstoječimi praksami. In ta pojasnila so zelo pomembna, kajti Treba je upoštevati tudi to, da ozelenitev ne deluje kot zeleni ukrep, če gre le za poplačilo kmetom za spremenitev praks zaradi stroškov ali pomankanja prihodkov. Če kmetje že izvajajo te prakse, ki so dobre za okolje in podnebje, potem je pomembno, da niso kaznovani. Potem bi rad še nekaj rekel. Zelena plačila pomagajo spremeniti uničenje. Vidimo te prakse, to smo tudi slišali do podne, za 30 letih smo videli te trende, da bi šli k diversifikaciji, k monokulturo. Pomembno je, da imamo zelenitev in da se izogibamo tem trendom in da ustavimo eh, te trende, ki slabše situacijo. Potem še nekaj, kar je pomembno, sodišče in komisija to gotavljata. Tudi poročil leta 2016 smo to imeli pri prvem izvajanju ozelenitve. Izvajanje ozelenitve v državah članicah strani kmetov ni omogočilo, da bi posem izkoristili potencijal ozelenitve. To je treba povdariti, to je treba priznati. In zato je komisija lani predlagala, da bi poenostavili, poenotili in izboljšali nekatere zahteve ozelenitve, da bi povečali okoljske prednosti ozelenitve tu vidimo te izboljšave v delegiranih pravilih. To je začelo veljati v začetku letošnjega leta. Ampak seveda je sedaj pomembno, da se zazremo v prihodnost, govorimo o zelenitvi, to je pomembno pri prihodnji SKP. Treba se eh, zazreti onkraj leta 2020. Komisija se strinja z mnenjem sodišča po številnih državah, je ozelenitev prišla v sedanji obliki in to je preveč zapleteno, je preveč birokratsko, ni dovolj prožno zato, da bi povsem izpolnili zahtevane ravni okoljskih ambicij. In če sem povsem iskren, moramo biti ambiciozni, veliko bolj učinkoviti moramo biti, veliko bolj enostavni, tudi pri okolju in podnebju prihodnosti. Zato komisija v sporočilu iz novembra o prihodnosti živili in kmetovanja pravi, da je sedanja zelena arhitektura, ki je del zelenitve, arhitektura, ki jo treba izboljšati, ni najboljša za izpolnjevanje teh ambicij. Potrebujemo boljše delovanje in večjo poenostavitev. Zato potrebujemo novo zeleno arhitekturo, ki bo išla iz pozitivnih izkušenj. Veliko jih imamo pri nas križni skladnosti in zelenitvi, ampak treba je graditi na pristopu, ki bolj temelji na delovanju kot pa na skladnosti treba je tudi posem izkoristiti sodobno tehnologijo. Ta nov pristop pri tej novi zeleni arhitekturi bo del zakonodajnih predlogov. Ampak prihodnosti SKP-ja bo to pomembno, kajti to bomo imeli pozneje letos v letu 2018. In pri tem novem pristopu bodo države potem opisale tako imenovani strateški načrt, tako da bomo videli, kako naj bi države dosegle okoljske in podnebne cilje, ampak seveda bodo to morale same opredeliti na podlagi splošnih evropskih ciljev, vključno s tem, da imamo natančno usmerjeno pogojevanje za vsa plačila iz SKP-je, pa to bo veljavno celotni Evropski uniji. In to je ta nov pristop, to je ta nova intervencijska logika, ki je sedaj podvržena razmisleku za to, da bi to prenesli v zakonodajne predloge. Hvala za pozornost. Hvala za vsa vprašanja, vsa mnenja. V vseh teh razpravah vidim eno glavno temo, to so cili. To smo obravnavali s Komisijo za časa revizije. Revizor ne more določati ciljev. Pri sedanju zelenitvi imamo težav, ker ni jasnih ciljev kot je povedal gospod Bogovič in kot ste rekli številni. Zato potem govorimo o ukrepih, ki so bili izbrani ali so ukrepi primerni, kako naj se izvajo, pa glavno vprašanje pa so ti ukrepi. Najprej treba določiti cilje. Zato gredo naša priporočila v tej smeri. Najprej moramo določiti, kakšni so cilji ukrepov, če gre še vedno za podporo prihodkom ali gre za ozelenitev ali naj SKP krepi okoljske in podnebne vidike ozelenitve. Torej, to je nekaj, kar morate vi storiti, komisija in vi, ki ste zakonodajalci. Mi kot revizori pa bomo potem uh, preučili, če so ti cilji spolnjeni. Včeraj smo zaključili razpravo na sestanku konta. Sklepi in obrazložitvijo komisije, da ni porazdelitve plačil. Vsi kmetje so ohranili plačila kot pred eh, ozelenitvijo. Če ste si pogledali rezultate našem poročilu, ni velikih sprememb glede kmetijskih praks. Ali je ozelenitev res velika reforma v politiki do leta 2030, ne vem, verjetno ne, ampak tu se ponovno vračamo na vprašanje o tem, kakšni so bili cilji ozelenitve. In mi kot revizori ne moramo določati ciljev. Zato smo rekli, cili niso določeni, jih je treba določiti v prihodnosti. Kolega Danta je omenil okoljske vplive. Po petih letih bomo videli, kakšni so ti vplivi na okolje. Lahko se strinjam z vami. Če bomo imeli spremembe kmetijskih praks, bo tako, ampak kot ste videli, smo ugotovili, da imamo samo pri petih odstotkih evropskih kmetišč spremembe. In tudi tam imamo nižje odstotke. Če upoštevamo uh, stalne travinje, potem imamo tu tudi dokaze, da tam ne bodo orali, ampak ni drugih sprememb. Imamo celo manj kot pet odstotkov sprememb na evropskih eh, kmetijstvih. Torej, ne moremo pričakovati, da se bo kaj večjega zgodilo ali da bomo imeli neke večje izboljšave glede raznolikosti ali glede toplogrednih emisij. Uh, če ne bo sprememb kmetijskih praks. Kolegica Maginas je rekla, da ne pravimo dovolj, da morajo kmetje biti poplačani za nekaj, kar že počnejo. Ampak kmetje so v različnih situacijah. Nekateri kmetje imajo dobre, ustrezne prakse, drugi pa ne. Nekateri kmetje imajo preč intenzivne kmetijske prakse in škodujo okolju. Torej, določiti moramo različne cilje glede na različne vrste kmetovanja in tu je treba tudi upoštevati različna stališča v različnih državah članicah. Kolega Dekanstro je rekel, ja, kaj pa različni pristopi v državah? Imamo 27 različnih SKP v prihodnosti ali kako? No, mi se lahko strinjamo, da imajo države različna stališča in zato so nekateri ukrepi mogoče izbrani drugače. Sedaj je tudi to možno pri EFAS. Ampak naj vseeno rečem, da tudi v drugi razpredelnici na strani 37 kažemo, recimo, da imata nizozemska in polska izvedene študije, kjer vidimo, kateri ukrepi ne bi bili primerni za ti dve državi pozneje pa ne sledijo strokovnim nasvetom. Torej, komisija bo še vedno odgovorna za to, da potrdi, če so nacionalni programi 27 držav članic primerni. In izbrani ukrepi bodo primerni za doseganje ciljev, ki bodo določeni. Kolegica Maginis eh, se je tudi vprašala, če bomo kaj storili o sporočilu komisije? Ali bomo sestavili kaj z naše strani? Ja, mi pripravljamo dokument eh, glede prihodnosti SKP-ja. Ta briefing bo objavljen do konca marca in to bo na voljo za razpravo o prihodnosti večletnega finančnega okvira. Kolega Rope je potem spraševal o tem, ali imamo razlike med plačili kmetov, če lahko storijo isto z različnimi količinami zniski plačil. Ja, to ni težava le pri ozelenitvi. Ozelenitev je pogosto povezana z osnovnimi plačili in schema osnovnih plačil je tudi raznolika. Ozelenitev je bolj ali manj v večini držav povezana z odstotki osnovnih plačil, ki jih prejmete. In kot veste, imamo tu proces pri teh plačilih, da bi to izenačili v prihodnosti. Prav tako ste rekli, ja, kmetje so storili, kar je bilo od njih pričakovano. Ja, seveda, to je eden iz naših izsledkov poročilo. Države članice in kmetje vidijo zelenitev kot dodatno kompleksnost, kot neko dodatno obremenitev, kot da bi iskali neko lažjo pot in da bi storili manj zato da bi tu upoštevali eh, zahteve o zelenitvi in še vedno dobili plačila. In zato pravimo, če ni večjih prednosti o zelenitev, potem je o zelenitev le dodatna kompleksnost SKP-ja. Ampak ne bi smelo biti tako. Kot veste, v vsakem programu Evropske unije želimo poenostavitve. Ampak kaj se je zgodilo pri ozelenitvi? Če ni znatnih prednosti, je to le dodatna zapletenost, kajti vidimo podobne cilje tudi pri navskrižni skladnosti. Torej, ozelenitev potem sploh ni dobra za kmete, ker mora storiti nekaj več za iste dejavnosti, ki so jih upravljali že prej. Mislim, da sem bolj ali manj odgovoril na večino vprašanj, mnen glede glavnih ciljev zelenitve. Ne moram odgovoriti, ker ne vem. In to je eden z največjih izsledkov v poročilu. Cilje treba določiti. Hvala. Dokument je bil prezentovan najprej v komisiji rolnictva bo mi mame in ne posega. Dokument ni bil najprej predložen odboru za kmetijstvo. Sveda imamo malo drugačno mnenje. Mi na to gledamo prej iz vidika kmeta. Z vidika okolja, ciljev, rezultatov in seveda ne gledamo na to samo z vidika financ, tako kot odbor za nadzor proračuna. Zelo obžalujem, da včeraj žal nisem mogel biti v odboru za nadzor proračuna. V bistvu sem poskušal biti navzoč zato, da bi morda strokovno osvetljil specifične težave. Odbor kont je pravzaprav na pravi poti, seveda gre za to, da želimo privačevati pri davkoplačevalskih sredstvih, vendar pa včasih moramo morda tudi malo nakazati pravo pot. To kot prva točka. Druga, ne gre za to, da bi imeli različne SKP-je, zato ker imamo 27 držav članic. Cilje, cilji skupne kmetijske politike so enaki. Način, izvajanja, je lahko različen, ker je tudi kmetijstvo enostavno raznoliko. Gre za naravne pogoje, kako velike so kmetije, kakšne so tradicije in tako dalje in tako naprej. Torej, prožnosti držav članic ne smemo omejevati do tega imajo pravico. In to so tudi zahteve kmetijstva. In mi tudi pravimo, če imamo različne metode in če imamo subsidijarnost in pravijo, vse bomo nacionalizirali. Ne, to ni res. Branil bom raznoliko izvajanje SKP-ja, ker je tudi kmetijstvo raznoliko. Mislite, da kmetje na jugu Evrope ne želijo sodelovati pri boju proti podnebnim spremembam ali pa da kmetje severa Evrope ne želijo sodelovati pri določenih ciljih. No, gotovo obstaja kakšna skupina ljudi, ki se ne drži standardov, ki ne jamčijo za kakovost. Ampak to imamo posod, vedno imamo ekstreme. V to sem se pa tako angažiral zato, ker, se, ker se bojim, da bo moral napisati dopis predsednici odbora za nadzor proračuna. Njene izjave so seveda dobro osnovane, želi zaščititi davkoplačevalce, ampak njene izjave pogosto ne skušajo slediti dobrim ciljem SKP. Če imamo premalo mladih kmetov, potem seveda namenimo sredstva drugim skupinam. Ampak ni šlo za to, šlo je za to, da smo v bistvu imeli premalo sredstva za mlade kmete. Gospa, no, lahko se pogovarjamo o tem, tudi sam imam lahko drugačno mnenje in bom to tudi predstavil. Dal vam bom bom besedo, če želite, jo boste dobili. Ampak dovolite mi, da končam. No, gospod Najhl, prosim. Äh, to, kar je dejala gospa Kardenbach, bi rada izpostavila. To je vaše osebno mnenje. To cenim in to spoštujem, ampak sedaj ste že večkrat tako naredili, kot da govorite v imenu skupine. To je vaše osebno mnenje. Imate pravico. To ni naše mnenje. In zato moram imeti pravico kaj reči proti temu. Nimate pravice govoriti v imenu odbora Agri, če se vsi ne strinjamo. Jaz sem začel, že bi povedal svoj pogled. Hvala lepa. Saj sem rekel. Izrazil sem svoje stališče. In točno to sem storil. če smo različnih mnen, imamo potem predloge spremem, ki jih lahko podamo in potem o tem glasujemo. Ampak ta drakosežna ekologizacija ni vedno dobra za kmetijstvo. Gospod Flanagan in potem Hojzling še. Mogoče pa imamo težave v prevodu, ko pravite mi in jaz se z vami ne strinjam, potem so vaše izjave netočne. Ja, tu slišimo, da moramo zaščiti kmete. Ja, stot, stotno se strinjam s to izjavo. Jaz bi rad videl več denarja in večji odstotek celotnem evropskem proračunu za kmetovanje, kajti jaz menim, da mora biti to naš prvi cilj, varno živil za evropsko prebivalstvo, kakovostna hrana in tako naprej. Ampak, če želimo zaščititi kmete, moramo poslušati ljudi izven tega odbora, namesto, da tu škodujemo tistim, ki prenašajo sporočila in eh, da potem tiste, ki se pretožujejo, utišamo, lahko jih utišamo ampak zopet bodo glasni izven te dvorane in potem bomo v težavah in težavah bodo kmetje. Poslušati moramo opozorila to za vsako elektronsko pošto od kmeta in tu želim zastopati kmete, za uh, vse, ki me sprašujejo o SKP-ju in kako bomo zaščitili proračun. Dobim uh, toliko elektronske pošte od tistih, ki ne razumejo in uh, vedno, ko se nekateri pritožijo, zakaj kmetje dobivajo denar, pravim ja. Uh, to je smiselno, ta denar potem konča v vaših trgovinah, ampak mi moramo upravičiti izdatke in če nas ljudje opozarjajo, jih moramo poslušati. In govorimo o tem, da naj določimo cilje. Ja, določiti moramo cilje. Evropsko računsko sodišče ne ve, kakšni so naši cilji. Korisno bi bilo, če bi mi lahko sodišču povedali, kakšni so cilji. Zgaz, pravi se s panem zgazam. In zato staram se hoditi. Da, da, absolutno se strinjam zato pa poskušam iti tudi v odbor kont, ko se govori o teh temah, ali pa tudi v odbor inta. In popolnoma se strinjam z vami. Sedaj pa gospod Hojzling. Za me je vprašanje, kako bomo ravnali v prihodnje z računskim sodiščem. Ne gre tako, kot smo to počeli danes. Enostavno nekaterih ljudi ni. Gospod Des kritizira računsko sodišče in potem izgine, se moramo skoraj upravičiti, kako ravnamo z računskim sodiščem. Ne moramo sprejemati pričil samo takrat, ko nam ustrezajo, ko nam pa ne, jih pa sploh ne vzamemo na znanje. Gospod predsednik, zazujem se za to, to smo že storili, da bi se s koordinatorji računskim sodiščem redno sestajali, našli dialog, tako kot smo to počeli danes, tega pa ne moramo več početi v prihodnje pravičeno ste dali, preizkujte to, kar vam je naloženo. In če to predstavimo potem tako in komu ne ustreza, se moramo o tem še vedno pogovarjati, še prav posebno v smeri naslednje reforme kmetijske politike. Sicer pa spoh ni potrebno pripravljati takih obsežnih poročil, če jih ne bomo vzeli na vednost, v vednost. Mi moramo to vzeti v vednost in potem tudi potegniti ustrezne zaključke iz tega. Hvala lepa. Da, vedno sem pravil, da zelo cenim pripombe računskega sodišča. Gospod Des ima seveda pravico izraziti svoje stališče. Morda ima še kakšno stališče, pa ni želel bolj razjeziti, razjeziti računskega sodišča. Sedaj pa še gospod Bogovič, prosim. Hvala. E, razumljivo, da se tu vsi z vsem ne strinjamo. Jaz se tudi s tem ne strinjam, ko govorimo, da se nič ne spreminja v kmetijstvu. Kolegi, sam sem rojen na kmetiji, 84. leta sem začel delovati kot kmetijski inženir med kmeti, aktivno sem sodeloval pri vstopu Slovenije v Evropsko unijo, vem, kaj smo takrat v Sloveniji spremenili na področju kmetijstva in vem, kakšna evolucija se, se, se dogaja v kmetijstvu. In tu v tej hiši tudi člani odbora za kmetijstvo nimamo pravice reči, da se nič ne spremenja. Jaz mislim, da so kmetijske prakse danes bistveno bolj okolju prijazne, kot so bile v preteklosti, če samo gledamo zrabe pesticidov, padanje eh, količine gnojil in podobno, imamo pa skupno nalogo, kako to izboljšati. In če tu govorimo v odboru za kmetijstvo tako, da kmetje nekaj dobijo, zakaj niso plačene, ne vem kaj, bo me velike težave pri ohranjenju tega denarja za kmetijstvo. Kot sem že del, vedno več je kmetov v Evropi s povečanjem, denar ostaja isti, od proizvodno vezanih plačil smo se pomaknili v smer tudi zeleni površi, zelene komponente in podobno. In jaz mislim, da moramo tu kreativno iskati rešitve, ki bodo na eni strani ohranjale sredstva za to, da bodo kmetje, predvsem mladi in vsi ostali, ki tam lahko preživeli, hkrati pa čuvali okolje. Tako da eh, tu ne želim nič stopiti v bran predsedniku, vendar eh, tudi sam sem kdaj tiho, pa se vsem ne strinjam, kar kolegi rečejo. Mislim, da je prav parlament za to, da iščemo skupne rešitve in pred nami je na področju ozelenitve zelo velik skupni izziv, ker bomo morali iskati kompromis in hkrati očuvati sredstva, kajti brez tega denarja bomo imeli sicer veliko